Diamo inizio. Shall we start? Lahko začnemo, prosim. Benvenuti. Dobrodošli. Dobrodošli, dragi kolegi. Pozdravljeni ponovno. Tisti, ki se vračate, odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, dobrodošli tudi vsi novi kolegi, ki ste se pridružili temu pomembnemu odboru. Kot veste, bodo danes naš sestanek prenašali na internetu. Na voljo so tudi vsi jeziki v našem odboru. Torej, poslušate lahko 23 uradnih jezikov. Kot veste, je današnji sestanek posvečen sestavi novega odbora tako da moramo izbrati novega predsednika odbora za kmetijstvo, potem pa bomo volili štiri podpredsednike. Sedaj pa je primirno vse spomniti tudi na to, da če bomo imeli več kandidatur, potem moramo glasovati z glasovalno kartico. Prosim vse, da pripravite te kartice, če bomo morali glasovati s karticami. Dobro, kolegi, sedaj pa lahko nadaljujemo z izvolitvijo podpredsednikov, najprej predsednika. Jaz bi rad ostal predsednik, zato ne bi rad volil novega predsednika. Dobro. Spomniti moramo, da smo jezikovni profil umaknili iz dnevnega reda, tako da lahko nadaljujemo z izvolitvijo novega predsednika. Dobro, kolegi. Če lahko začnemo s postopkom, bi vse rad spomnil, da smo prejeli kandidaturo kolega Sikerskega. Kolega Sikerskega bi vprašal, če je na voljo za to kandidaturo. Ja, sem. Dobro, sedaj pa me zanima, če bi še kdo drug rad kandidiral za predsednika tega odbora, odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Bene. Se... Dobro. Če ni drugih kandidatur, bi rekel, da lahko izvolimo kolega Sekerskega za predsednika odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Čestitke. E adesso, caro... Sedaj pa Dragi kolega Sikerski, prosim, da pridete sem, zauzamete moje mesto. Niste več podpredsednik, ampak predsednik tega odbora. Srečo vam želim. Upam, da boste dobro delali.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 gre za izvolitev podpredsednikov odbora. Prehodimo. Gremo naprej. Pozdravljeni na našem sestanku ponovno. Rad bi rekel, da se je sestanek začel. Prehodimo do punktu kolejnega. Gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Sedaj sledijo pravila o izvolitvi podpredsednikov. Najprej smo volili predsednika, sedaj gremo na izvolitev podpredsednika odbora za kmetijstvo, posamično bomo glasovali o vsakem podpredsedniku. Zanima me, če kdo kandidira za podpredsednika v tem odboru za kmetijstvo. Predsednik, predlagam Julijo Moj kot prvo podpredsednico tega odbora. Hvala. Thank you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 So še kateri drugi kandidati? Zdi se, da ne. Zanima me, če se oba kandidata strinjata z imenovanjem gospa Moj. Se strinjate s to kandidaturo, ste pripravljeni biti prva podpredsednica? Ja, hvala lepa. Gospod Andrijo. Tak, imam zgodbo. Ja, seveda. Dobro. Oui, oui, tout à fait. Ja, se strinjam, seveda. Gospe in gospodje, predlagam, Da, nadaljujemo z elektronskim glasovanjem. Imate vsi vaše kartice namenjene glasovanju. Kako bomo glasovali? Polnopravni člani imajo pravico glasovati ali pa njihovi nadomestni člani iz iste politične skupine. Glasovali bomo po abecednem redu. Mm, okay.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 zamenja gospod Linc, gospoda Kalinovskega, gospa Juzo, gospoda Melova, gospa Kanjeta. gospo Aguilera bo zamenjala gospa Garcia Perez. Zdaj pa se oglaša kolega, prosim. Na mesto Boveja bomo sodelovali pri glasovanju. Okay. Eh, Zgazami še in pa na bazo Božjo polkomisarstvo. Če manj Predsedujoči, gospod Rin bo zamenjal še enega člena. Okay. Dobro, hvala lepa. Hvala lepa. Vse zmjane zastępstva imamo že uzgodnjene. Dobro. Zdaj smo opravili s to točko, ki se nanašala na nadomestne člane, lahko gremo naprej z glasovanjem. Kaj bi rad rekel? Če želite glasovati za gospoda Andrejuja, morate pritisniti na zeleni gumb in če želite glasovati za drugo kandidatko, morate pritisniti na rdeči gumb. Če se želite vzdržati, pritisnite na beli gumb, je to jasno. Glasovali bomo po abecednem redu. Torej, gospod Andrij, zeleni gumb, gospa Moj, rdeči gumb. Kdor se vzdrži, naj pritisne na beli gumb. Je to jasno? Dobro, če je to jasno, potem gremo kar naprej na glasovanje. Glasujemo o prvem podpredsedniku. Glasujmo, prosim. Uh, Težavo imamo tu z strojem za glasovanje. Se bojim, predsedujoči. V redu. Ima še kdo kakšne težave? Če ne, potem gremo naprej. Dobro, glasujmo, prosim. Open the vote. Open the vote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 to moramo ponoviti. Bojim se, da moramo ponoviti to glasovanje. Kot sem rekel, imeli smo enega člana preveč iz skupine socialistov. Glasujmo, prosim. Glasujmo. Głosujemy. Czy ktoś. Głosujemy. Ma kdo kakšne težave z glasovanjem? Ne. Konec glasovanja. Je zamknjeno, glasovanje je zamknjeno. Konec glasovanja. Imamo. sedemindvajset glasov za gospoda Andreja, gospa moj osem, pet vzdržanih, Gospod Andriju je izvoljen kot prvi podpredsednik. Čestitke gospodu Andrijuju. Gospod Andriju je prvi podpredsednik odbora. Hvala tudi gospe moj. Prosim gospoda Andrijuja, naj se nam pridruži tu na govorniško modro. Hmm. jeszcze raz bardzo serdecznie e, gratuluję. Hvala lepa. Sedaj pa gremo na izvolitev drugega podpredsednika. So kakšni kandidati? Gospod Nikolson? Ja, gospod predsednik, z velikim zadovoljstvom predlagam gospoda Janusa, ki je bil podpredsednik v zadnjih petih letih predlagam ga, da ponovno prevzame vlogo podpredsednika. Pan posel Januš Vojčehovski še. Gospod Vojčehovski, ste pripravljeni kandidirati? Ja, se strenjam. Dobro. Ja, danke, Herr Vorsitzende. Ich möchte nur mitteilen, dass. Ja, Randi, du da, Ulesche, nicht?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 Sedaj pa nadaljujmo z naslednjim glasovanjem. Najprej čestitam gospodu Bojčehovskemu. Sedaj pa izvolimo tretjega podpredsednika odbora za kmetijstvo. Imamo kakšne kandidate za tretjega podpredsednika tega odbora? Kandidatov na funkcijo tretjega viceprezidenta. Torej iščemo kandidate za tretjega podpredsednika odbora. Gospod De Castro, izvolite. Hvala, predsednik. Kot tretjega podpredsednika bi rad predlagal gospoda Aguilar Garcia Claro iz skupine socialistov in demokratov. Kiruje pitanje do kandidatki. Prav, ali lahko vprašam kandidata ali se, oziroma kandidatko, ali se strinja z to nominacijo. Hvala, kolega. Predsednik žal, kolega Angelar ni tu, ampak v pisni obliki je sporočil, da je pripravljen sprejeti kandidaturo za tretjega podpredsednika v tem odboru za kmetijstvo. Sa tako formuje? Ja, to je sprejemljiv postopek. Imamo še kakšne druge kandidate? Ne. V tem primeru lahko nadaljujemo, saj obstaja le en kandidat. A, gospod kolega želi še besedo. Ja, jaz bi predlagal gospoda Zulaja iz skupine EFDD za tretjega podpredsednika te skupine. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Pan e, Zelo, poseł Zelo jest pełnym członkiem. Gospod Zalo je polnopravni član odbora in torej lahko postane kandidat za mesto podpredsednika. Ali se kandidat strinja s tem? Ja, strinjam se. Imamo zgode v zvezi s prav. V tem primeru lahko torej nadaljujemo. Nadaljevali bomo z elektronskim glasovanjem po abecednem redu. Prvi kandidat je Aguilera Garcia. V tem primeru pritisnite zeleni gumb za kandidata Aguilera Garcia ali pa gospod Zalo z rdečim gumbom. Torej, ali je vsem jasno, kako glasovati? Da, v tem primeru lahko nadaljujemo z glasovanjem. Imamo torej dva kandidata, še enkrat ponavljam, Aguilera Garcia, zeleni gumb, za gospoda Zalota pa rdeči gumb. Sedaj odpiram glasovanje. Thank you.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 11 glasov. Torej, kot tretjega podpredsednika smo izvolili gospod Garcia, ki sicer ni prisotna, ampak jo vsekakor vabimo, da se na naslednjem sestanku pridruži govorniški mizi. Sedaj pa bomo izvolili še četrtega podpredsednika odbora za kmetijstvo. Imamo kakšne kandidature? za mesto četrtega podpredsednika tega odbora. Gospode Castro, izvolite. Si, predsedente. Ja, predsednik iz skupine socialistov bi napovedal kandidaturo kolega Dančila Basilika. Če pani posel Dančila še zgadza, pani posel bila posel povšednik. Ja, ali se gospa Vasilika strinja z kandidaturo? Da, strinjam se s tem. Prav, imamo še kakšno drugo kandidaturo? Ja, nisem popolnoma prepričan, ali je dovoljeno še enkrat predlagati isto osebo. Sekretarjat Kima, prav zato še enkrat predlagam Julio Moj za četrto podpredsednico tega odbora. Jest to możliwe, sekretariat też to potwierdza. Ja, sekretariat prawi, daje to dowoljeno. Gospa moja, se strinjate z kandidaturo? Da. Odlično, kandidatka se strinja. Torej imamo dva kandidata za mesto četrtega podpredsednika odbora. Pa še dve kandidatki imamo, to je še toliko boljše. Torej glasovali bomo ponovno po besednem redu. To pomeni, da glasujte za, zele, za zelenim gumbom za gospo Vasilko in rdečim gumbom za gospo Moj. Očitno je vse jasno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 torej gospa Dančila 26 glasov, gospa Moj 11 glasov. Čestitamo gospej Dančila in vabimo vas na govorniško mizo. Čestitke. Proizpa, prebrnelišmi čez procedure. Gospe in gospodje, uspešno smo torej izvolili predsedstvo našega odbora za kmetijstvo. Nimamo veliko časa, saj bo naslednja ustanovitvena seja potekala v tej dvorani kmalo. Posvetimo se torej tretji točki, naš kal kalendar za leto 2014. 3. julija ste verjetno prejeli elektronsko sporočilo, ki vsebuje razpored naših sej do konca tega leta. Če ni nobenih komentarjev, oziroma če nihče ne nasprotujemo, potem bomo kar sprejeli ta razpored sej. Ima kdo kak komentar? Ne, prav potem pa smo sprejeli razpored sej. Točko 4 smo priklicali. Naslednja seja pa bo potekala 23. julija tukaj v Bruslju. Še enkrat bi rad čestital vsem, ki so bili izvoljeni za podpredsednike. Čestitam pa tudi novim članom našega odbora, ki so bili izvoljeni prvič. Čestitam vsem, ki so se odločili za delo v tem odboru. Vidim, da gospod Klužnik želi besedo. Izvolite. Ja, za začetek bi rad čestital vam, ki ste bili izvoljeni kot predsednik odbora. Poleg tega pa bi rad še nekaj dodal. Rad bi omenil težavo, s katero se srečujemo v kmetijstvu. Predvsem na polskem imajo kmetje težave z določenimi kaznimi za leto 2013-2014. Predvsem tisti, ki so presegli kvote za mleko. Vem, da je zelo pozno za kakršno koli intervencijo, ampak predsedstvo naprošam, da se sočijo in da poskušajo rešiti to težavo. Ta problem je namreč pereč problem za kar 50 tisoč kmetov na polskem. To je torej zelo resno. Razumem, da so kvote mleka v Evropski uniji regulirane na določen način, ampak vsi vemo, da bodo te kvote v letu 2015-2016 popolnoma izbrisane. V letih 2013-2014 v celotni uniji nismo presegli te zadane kvote in prav zato se mi ne zdi smiselno, da imamo tukaj sankcije za kmete v posameznih državah. Odbor torej prosim, da razreši to težavo in da stori vse, kar je le mogoče, da preprečimo izterjavo teh kazni. Predsedstvo torej resnično naprošam, da se sooči za to težavo. Najlepša hvala. Ja, tega sicer ni na našem programu, nismo imeli namena obravnavati teh težav, ampak seveda gre za pomemben problem, k kateremu se bomo vrnili na, na naslednji seji odbora. Seveda bomo tudi poslali dopis Evropski komisiji glede omenjene teme. Še nekdo želi besedo? Gospa Garcia. Ja, gospod predsedujoči, eno prošnjo imam. Pred kratkim smo slišali določeno, določeno kritiko iz računskega sodišča. Ta se nanaša na subvencije za vino. Gospod predsedujoči, ali vas lahko prosim, da komisijo čim prej povabite v naš odbor in to še pred poletno, poletnim dni dopusti? Od Evropske komisije bi namreč želeli slišati, kaj točno se dogaja na področju subvencij za vino zanima me, kako, kakšno je stanje s tem poročilom računskega sodišča. Ne bi nam želeli večjih težav tukaj. Bom vam še poslala pisni dopis, ampak torej res prosim, da se s, tem, s to težavo soočimo čim prej. Najlepša hvala. Ja, prosim, pošljite mi to še v pisni obliki. Gotovo se bomo posvetili več težavam in sekretar si bo zabeležil vašo prošnjo. Sedaj pa gospa moj. Pa zaproša. Izvolite. Uh, yes, um, like Hvala. Samo nekaj želim povedati. Danes ste vi umorili demokracijo. Dziękuję pani za zabranie głosu. Hvala lepa za vašo izjavo. Gospod Falagen. Pan posu Falagen, bankin. Sorry. Uh, hello. Um, I Hvala lepa. Rekli ste, da ne bomo obravnavali vsebinskih vprašanj danes, ampak uh, V moji državi vladajo izredne razmere v zvezi s trgovanjem z govedom. Živimo na območju enotnega trga, no, uradno vsaj, ampak v Severnem Irskem lahko govedo pošljemo v Italijo, ne moremo pa ga poslati na ozemlje Severne Irske, ker je to pač Združeno kraljestvo. Nekaj je treba storiti in to hitro. Evropska unija sicer ima svoje pomankljivosti, ampak eh, ena od prednosti je gotovo to, da lahko trgujemo z drug z drugim. Vendar to ta trenutek ni mogoče. Kriminalci, karteli preprečujejo ljudem, da bi trgovali. Zanima me, kaj bo storila Evropska unija za to. Že tako ali tako je dovolj grozno, da imamo toliko pravil in predpisov zakaj ne moremo niti trgovati. Lepo prosim, da poskrbite, da bomo spet uravnoteženi. Hvala. Hvala lepa. Razprave v zvezi s tem ne moremo imeti. Zabeležili si bomo vašo izjavo. Opravičujem se, da gospe McGuinness nisem dal besede. Zadnji ste, ki boste spregovorili. Izvolite. Tisti, ki so prišli prvi, bodo zadnji in tisti, ki so zadnji, bodo prvi. Čisto na kratko, gospod predsednik. Kolegice in kolegi so upozorili na več zelo pomembnih vprašanj. Predlagam naslednje. Prva točka na naslednjem zasedanju bi moral biti pregled težav v posameznih državah članicah. Govedo na irskem, mlečne kvote, računsko sodišče in tako naprej predlagam, da bi imeli temeljito razpravo na naslednjem zasedanju v zvezi z vprašanji, ki pestijo kmete po Evropi. In eh, obilo sreče za vaše nadaljno delo. Hvala. Hvala lepa. Gospod Des. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Opozoriti vas želim na to, Da smo sicer razpravo zaključili, ampak eh, povedati sem želel, da demokracija danes ni bila poražena, ampak da je demokracija zmagala, kajti glasovali smo popolnoma demokratično. Hvala lepa. Hvala lepa za tole vaše izjavo. Izvolite. Real demokracija. Tole pa res ni bila prava demokracija. Ferond, izvolite. Okay. Oui, Ja, gospod predsednik, presenečen sem, ker niste predstavili programa pred vašo izvolitvijo. To ni skupni trg, ampak je to trg, kjer nas goljufajo. Tu smo zato, da bi zagovarjali francosko in evropsko kmetijstvo, ampak ne na tem trgu polnem goljufije. Na pevno bi že imeli vele, vele časa v tej kadenciji. Hvala lepa. Prepričan sem, da bomo imeli dovolj časa za to, da razpravljamo tudi o tem vprašanju. Vsebinsko vprašanje bomo obravnavali naslednjič. Dovolil sem vam že opozoriti na pomembna vprašanja, s katerimi se soočamo. To so zelo pomembna vprašanja. Prav je, da ste jih omenili, obravnavali jih bomo, prav tako pa bomo obravnavali tudi druga vprašanja. Sekretarjat si je vaše vprašanja zabeležil. Hvala lepa, da ste me izbrali za mesto predsednika. Hvala, da ste bili tukaj. 23. julija se bomo sestali naslednjič. Hvala. No, no, no,